je. Sedaj pa začenjamo glasovanje. Eh, glasovanje bomo razdelili na dva dela. Prvi del do eh, svečanega zasedanja čez 15 minut in drugi del po tej slavnostni seji. Torej najprej poročila o kohezijski politiki za, proti, vzdržani, sprejeto potem poročilo o Marija, čim boljše izkoriščanje potencijala najbolj oddaljenih regij, po imensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo. vom Bericht. Teurer. Enotno glasovanje, torej kdo je za, poročilo proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo debakar, besedo ima poročevalec, gospod debakar, prosim. Hvala, gospod predsedujoči, v imenu skupine Alde predlagam, da bi na osnovi člena 177 preložili glasovanje na aprilsko zasedanje. Kdo je za to, oziroma nekdo mora, kdo bo govoril v prid temu predlogu? Nihče. Ali kdo želi se izreči proti temu predlogu? Ne. Se pravi, da glasujemo o predlogu. Kdo je za ta predlog? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? se kdo vzdrži, s tem je ta predlog sprijet. In s tem odpade glasovanje. Gl sledi eh, poročilo Sala Franka, kdo je za poročilo, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprijeto. Potem poročilo Weber, sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadorjem in tako naprej. Kdo je za? poročilo. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Sledi poročilo Pervonge Beres po imensko glasovanje. Glasujemo. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. To poročilo je sprejeto sledi poročilo o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, strejček po imensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo poslanke Hübnerja poimensko glasovanje, začetek glasovanja? Ne, se opravičujem, oziroma začetek glasovanja. Ja, Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo poročilo gospe Hübner o uporabi odločbe za majote. Začetek glasovanja konec glasovanja. Sprejeto. Ana Gomes, poročilo Ana Gomes. Tu ni eh, poimenskega glasovanja. Kdo je za poročilo? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Poročilo je sprejeto. Sledi nadaljno, nadaljne poročilo gospe Gomez. Prosim, da dvignete roko, če ste za poročilo, kdo je proti, se kdo vzdrži sprejeto. Po, nadaljno poročilo gospe Gomez, kdo je za poročilo, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo gospe Sommer o sporazumu med EU in Turčijo, kdo je za ta, to poročilo. Prosim, da dvignete roko, kdo je proti, se kdo vzdrži sprejeto. Sledi gospod kolega. Prosim. Torej, naslednje poročilo 147 želim vprašati poslance, da eh, prositi, da glasujejo proti, kaj ti, to je v bistvu še en napad na naš jezik, na irščino. Ta eh, skrb je neupravičena in zato bomo poimensko glasovali o tem. Gospa Ruža Tomažič, prosim. Hvala gospod predsedojoči, želim se na, sklicevati na člen 164, prvi in drugi odstavek poslovnika in želim protestirati eh, proti pri eh, podaljšanju veljavnosti člena 147, kaj ti govori o eh, nadaljnem eh, zavlačevanju v zvezi s popolno uporabo hrvaščine v tej inštituciji. Se pravi, da bo hrvaščina kot uradni jezik še vidno obravnavan kot drugorazredni jezik. S tem se ne, moram, ne morem strinjati, kaj ti eno leto bo že od. Eh, od uh, vstopa Hrvaške in to je dovolj dolgo prehodno, ob, prehodno obdobje, da se zagotovi popolna pokritost te inštitucije s hrvaškim jezikom. Hvala. Lahko vam sporočim, da smo vse te pomisleke prebirili v predsedstvu, ta skrb ni upravičena, zato sledi po imensko glasovanje. Odpiram glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Sledi poročilo Kasini. Gre za predlog spremembe tri po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 11. brezpredmeten po imensko glasovanje o predlogu spremembe 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. E, dve odpade. S tem glasujemo po imensko o celotnem poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sledi poročilo Kadravi o enotnem evropskem železniškem območju. Oseminšestdeset predlogov sprememb odbora, eh, od eh, tih glasujemo poimensko, konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe pet po imensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Devet. Eh, glasujemo z roko, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedemnajst za, proti, vzdržani. Sprejeto. 32 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti vzdržani, sprejeto, dobro bomo preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno se opravičujem. 37. Predlog spremembe odbora v dveh delih prevedil za. Proti. Se kdo vzdrži sprejeto drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Dobro, bomo preverili začetek elektronskega glasovanja konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 47 spet v dveh delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 74 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 80 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, vzdržani. Sprejeto. 87 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 51 in 91, ti dve sta eh, premembi identični za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani. Sprijeto. Elektronsko glasujemo začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 93 do 95 za, proti Vzdržani. Zavrnjeno. 121 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 96. To je ista večina kot prej. 96 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 97 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 98 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57, 57 je. Ta predlog je brezpredmeten. Izid prej je bil jasen. 99 za, proti, se kdo vzdrži? Zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, elektronsko glasujemo. Začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji predlog je brezpredmeten. 58, ne, 123, 123 CP za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 in 105 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Ne, sprejeto. Dobro, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, prosim, da res jasno dvignete roko. Torej, to sploh ni bilo jasno, kdaj je kdo dvignil roko. 102 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 68. To je predlog spremembe odbora za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 103 za, proti vzdržani zabrnjeno. 114 za, proti vzdržani sprejeto. 69 v treh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Sprejeto tretji del za proti vzdržani. Sprejeto. 104 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 73 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 106 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82 predlog odbora za, proti, vzdržani, sprejeto 88 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. 89 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 90 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 117 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 107 za. Proti. Vzdržani sprejeta 108 za, proti vzdržani sprejeta 109 za, proti vzdržani sprejeta 110 za, proti vzdržani sprejeta 46 predlog odbora za, proti vzdržani sprejeta vzdržani, sprejeto. Dobro, bomo preberili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 118 za. Proti. Se kdo vzdrži? sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem glasujemo o predlogu komisije po imensko začetek glasovanja. Konec glasovanja. predlog komisije sprijet. Sedaj pa zakonodajna resolucija po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitam poročevalcem in prekinjam sedaj to glasovanje do 12.30 ure sledi slavnostna seja in nagovor predsednika Češke republike.